Good morning. Dober dan oziroma dobro jutro, gospe in gospodje. Prosim, če sedete na svoje mesta. S tem začenjamo s današnjim dopoldanskim zasedanjem odbora za regionalni razvoj. Hvala, da ste prišli sem tako zgodaj. Čas je za glasovanje. Imamo kvorum na današnjem sestanku, tako da lahko kar začnemo s glasovanjem. Prva točka pri glasovanju je poročilo o ustrezni mešanici, ne o specifičnih ukrepih za nudenje dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče. Na izrednem zasedanju 16. februarja se je odbor odločil za poenostavljen postopek s predlogi eh, sprememb v skladu z določbo členom 16.2 pravilnika. Po eh, sestanku koordinatorjev v Senci smo sprejeli osnutek poročila. Ta predvideva stopnjo sofinanciranja do 100 odstotkov, ko gre za odziv na naravne nesreče v državah članicah. Tukaj pa imamo še dopolnilo. 5 največ pet odstotkov celotne dodelitve iz eh, sklada za regionalni razvoj je moč uporabiti tistega, ki je dodeljen v eh, programskem obdobju dva dvanajst do dva dvajset. V petek, sedemnajstega marca, je bil do opoldne rok za vložitev predlogov sprememb. Do takrat nismo dobili nobenega novega predloga, zato smo sprejeli to poročilo. Zato predlagam, da eh, odbor v skladu z členom 96c poslovnika predlaga na plenarnem zasedanju, da se začne pogajanje o mandatu komisiji, ki smo ga odobrili in da smo v pogajalskem ki skupini jaz kot predsednica in vsi poročevalci v senci. Ali lahko sedaj prosim to potrdite z elektronskim glasovanjem? Glasovanje se začenja. Deva. Konec glasovanja. Ta sklep je sprejet za večino glasov. Velik this is a unique thing. To se zelo redko dogaja, da ne rečem nikoli. Dobro, to je konec prvega glasovanja. Sedaj lahko prejdemo na naslednje glasovanje. In sicer o poročilu na lastno pobudo gospoda Novakova, ki je o primerni kombinaciji financiranja evropskih regij, uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU. Poznate zgodbo tega poročila in razprav o tem, gospod Novako bi želeli kaj reči, ne, hvala. Potem pa, kar začnimo z glasovanjem. Začenjamo z predlogom spremembe 24, kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro. Dobro. Elektronsko bomo glasovali o predlogu spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen je ta predlog spremembe. Hvala. Predlog spremembe 31. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 32. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe je 33 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 34 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 37 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 42 za, proti, zdrž, proti zdržani, zavrnjen. Preverimo. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 42. Glasujemo. Konec glasovanja. In zavrnjen je ta predlog spremembe. Predlog spremembe 43. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 44. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj gremo na kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogi odbora za proračila, za proračun. Budžet ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe je 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 80, 88 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis vzdržani sedem za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis osem za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis devet za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis deset za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 128 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjen. Kompromis enajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 131, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejeto predlogi budget 13 za proti zdržani zavrnjen. Kompromis 13 za proti zdržani sprejet. Kompromis 14 za proti zdržani sprejeto. Predlog budget 9 za proti zdržani sprejeto mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Torej, suggestions budget 9, predlog proračun 9, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog proračun 10, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 15, za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 149. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 150. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 16. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 157. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Zavrnjeno. Želite, da preverimo? Prav. Preverjamo. Predlog smenjbe 157. Glasujemo. Dva vtis. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 171. Za, proti, zdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjen. Hočete, da preverimo? Prav. Predlog smo ime 171, elektronsko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. In je zavrnjen. Predlog spremembe 172. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 173 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 178 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 180 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog proračun 12 za, proti, zdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. Predlog odbora za proračun 14 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 4 za, proti vzdržani sprejet zavrnjen. Predlog spremembe šest za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe sedem za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe osem za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe petnajst za, proti, zdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osemnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe devetnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dvaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 23 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog odbora Agri A za, proti, zdržani, zavrnjen. Agri B za, proti, zdržani, zavrnjen. Agri C za, proti, zdržani, zavrnjen. Agri D za, proti, zdržani, zavrnjen agri e za proti vzdržani zavrnjen. Agri F za proti vzdržani zavrnjen. Agri G za proti vzdržani zavrnjen. Agri H za proti vzdržani zavrnjen. Agri I, agri I za proti vzdržani zavrnjen. A gre ena za proti zdržani zavrnjen. A gre dve za proti zdržani zavrnjen. A gre pet za proti zdržani zavrnjen. A gre deset za proti zdržani zavrnjen. A gre enajst za proti zdržani zavrnjen. A gre dvanajst za proti zdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. A gre 13 ali 12? 13. A gre 13 za? Toliko jih pač je. A gre 13 še enkrat za? No, ne moramo glasovati o več predlogih sprememb skupaj. Samo nekaj jih je še. Kaj ti nekje na sredini je eden, ki ga ne moremo vključiti tja. Agri 13 za, vzdržani, zavrnjen. Agri 14 za, proti, vzdržani. Agri 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Agris 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj bomo glasovali o celotnem poročilu, kot je bilo dopolnjeno. Glasujemo elektronsko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja in poročilo je sprejeto. Čestitke, gospod Novakov. Sedaj nadaljujemo z naslednjim poročilom oziroma mnenjem. Poročevalka je gospa Breso. Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedba tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe. Gospe Breso ni tukaj, torej bomo kar začeli z glasovanjem. Začeli bomo s predlogom spremembe 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 78 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 79 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 80 za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj gremo na ustni predlog spremembe v zvezi s predlogom spremembe. 81 je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro, glasovali bomo o obeh skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto predlog spremembe 83 z ustnim predlogom spremembe in kdo proti ustnemu predlogu spremembe, ne, potem glasujemo o 83. predlogu spremembe skupaj z ustnim. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 86 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 2, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen sprejeto. Kompromis 3 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 92, doj za proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 93 za proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 94 za proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 95 za proti zdržani zavrnjen kompromis 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 98 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 99 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 100 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 4 za, proti, zdržani, zavrnjen za sprejet predlog smembe 101 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog smembe 103 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog smembe 104 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog smembe 106 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog smembe 107 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 114. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 9. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 9. Za? Proti? Zdržani? Sprejet predlog spremembe 125 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 126 za ustnim dopolnilom je kdo proti ustnemu dopolnilu, ne? Potem glasujemo o predlogu 126 za ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 128 za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 130 za, proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 131 za, proti zdržani zavrnjen. Kompromis 11 za, proti zdržani sprejet. Kompromis 12 za, proti zdržani sprejet proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 137 za, proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 140 za, proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 139 za, proti zdržani zavrnjen. Kompromis 13 za, proti zdržani zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 142 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 145 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 146 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 147 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 148 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 149 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 14 za, proti, zdržani, sprejet. Bomo preverili. Predlog spremembe 14 za, proti, zdržani, sprejet ker nisem prepričana. Predlog spremembe 14. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. It, it no, sedaj glasujemo. And Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 16. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 17. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 19. Za? Proti? Zdržani? Sprejet proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20. Za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 21 z ustnim dopolnilom. Ima kdo kaj proti temu ustnemu dopolnilu? Ne, potem glasujemo o predlogu spremembe 21 z ustnim dopolnilom skupaj. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 22 je brezpredmeten. Uvodna izjava šest z ustnim dopolnilom, imam tukaj proti ustnemu dopolnilu, potem glasujemo vsem skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 31 za, proti zdržani sprejet. Kompromis 15 za, proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 37 za, proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 38 za, proti zdržani zavrnjen. Kompromis 16 za, proti zdržani zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 46 za, proti zdržani sprejet. Kompromis 17 za, proti zdržani sprejet. Kompromis 18 za, proti zdržani sprejet. Sedaj gremo Na 59 je predlog spremembe za ustni dopolnilom, ima kdo kaj proti ustnemu, ne, potem glasujemo o predlogu spremembe 59 z ustni dopolnilom za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 61 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 64 za, proti, zdržani, zavrnjen kompromis 19 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 65, do je za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 66 za, proti, zdržani, mislim, da je sprejet, ampak preverimo. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 66. Glasujemo. Glasujemo. Devalt. Konec glasovanja. Ja, res je sprejet. Kompromis 20. To je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21. Za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o ustnem dopolnilu v zvezi z vodno izjavo 21, ima kdo kaj proti ustnem dopolnilu, ne, potem glasujemo o vodni izjavi 21 skupaj z ustnim dopolnilom za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj končno glasovanje in to elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. In mnenje smo sprejeli. Hvala. okay. The next. Naslednje glasovanje bo glasovanje o mnenju o oceni izvajanja programa obzorje 2020 za poštevanje njegove mestne ocene in predloga devetega okvirnega programa. Gospod Van Wintenburg. Mm, želite kaj dodati? Ne, hvala. Gremo kar na glasovanje. Začeli bomo s kompromisom ena. Kdo za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Kdo za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis na predlog spremembe 24. Kdo za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 25. Kdo za? Proti? Zdržani? Sprejeto sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverili bomo. Predlog slovenje številka 53 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrljeno. Se opravičujem, nisem dobro videla. Torej, kompromisiram, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Predlog spremembe številka 71. Kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 73. Kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 74. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 76 do za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 77 do za, proti, držani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Mnenje je sprejeto. Čestitam, gospod van Mintenburg. Sedaj nadaljujemo z glasovanjem. Internetna povezljiva za rast, konkurenčnost in kohezijo, Evropska gigabitna družba in 5G. Poročevalec je gospod Ljuger. Želite kaj dodati? Ponavadi se, se odpovem mestu poročevalca, tega pa sem sprejel, zaradi tega, ker je to zelo pomembno poročilo. In vem, da se kolegi vedno zahvaljujejo, vendar pa tokrat resno mislim in s tem, da se najlepše zahvaljujem vsem za sodelovanje, za dosego kompromisov. Najlepša hvala, sedaj nadaljujemo s glasovanjem. Kompromis enak, kdo za, proti, državni. Sprejeto. Kompromis dve da je za, proti, držani, sprejeto. Sedaj gremo na predlog samo številka 10, kdo je za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, držani, sprejeto sprejeto. Kompromis 12, to je za proti držanje sprejeto. Predla sremde številka 54, to je za proti držanje sprejeto. Kompromis 13, to je za proti držanje sprejeto. Kompromis 14, to je za proti držanje sprejeto. Kompromis 15, to je za proti držanje sprejeto kompromis 16. Kdo za? Proti držani spreto. Kompromis 17. Kdo za? Proti držani spreto. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Any question? Imate mogoče kakšno vprašanje? Glasovanje je končano.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 vzdržani. Zavrnjeno. Predlog sem je številka 65, to je za proti držani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 13, to je za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog sem je številka 14, to je za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog sem je številka 15, to je za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog sem je številka 66, to je za proti vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Predzvenuda številka 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predzvenuda številka 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predzvenuda številka 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predla sem bila številka 19, to je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5, to je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Prijelo smo imeli številka 31, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 4, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 5, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli številka 35, do za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predla sem bi številka 36 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predla sem bi številka 37 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 do za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 do za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasovanje odprto. The vote is closed. Glasovanje zaključeno. prejeto. Čestitam, gospa Damato. Najlepša hvala. S tem je glasovanje zaključeno. Najlepša hvala. Dobro smo sodelovali. Naslednja točka na dnevnem redu. Vas lahko prosim za malce tišine, prosim? Če želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite. <clears throat> Tiho. Če je le možno. Očitno ni možno. Okay, we continue now. Sedaj nadaljujemo. Z obravnavo osnutka poročila gospe Westfall. Zelo zanimivim naslovom gre za gradnike kohezijske politike Evropske unije po letu 2020. Ob koncu lanskega leta se je regijo odločil, da bo pripravil poročilo o prihodnosti kohezijske politike po letu 2020 in o gradnikih kohezijske politike. Zato smo imenovali gospo Westphal. Poročilo predstavlja prvo stališče Evropskega parlamenta o posodabljanju kohezijske politike za obdobje po letu 2020 glede na to, da lahko pričakujemo reformo gozdinske politike junija 2017. In, <clears throat> organizirali smo delavnico o gradnikih gozdinske politike z oddelkom za politiko B januarja. Glasovali bomo v našem odboru maja na izredni seji. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 30. marec. imeli bomo dovolj časa za stanke z poročevalci v senci. Torej, 30. marec za uložitev predlog sprejem. Sedaj pa damo besedo gospe Vestval, da predstavi poročilo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro jutro vsem skupaj. Veliko dela smo že opravili z glasovanjem v tem poročilu. Ni samo naslov zanimiv, je tudi delo, ki je zelo zanimivo, ki ga imamo pred seboj gre za razpravo o prihodnosti kohezijske politike. In s tem smo samo začeli. Ne gre samo za to, katere reforme bi lahko bile smiselne in kakšne izboljšave potrebujemo. Včeraj smo se s podpredsednikom komisije, gospodom Katanem, pogovarjali o tem in kritično smo povdarjali takrat, zakaj pravzaprav gre. Gre za vprašanje, po letu 2020 eh, sploh bo še naprej obstajala regionalna politika Evropske unije. Če si pogledamo scenarij štiri in predloge predsednika Junkerja, potem lahko podvomimo, če bo regionalna politika sploh eh, obstajala in ko pre beremo intervju z gospo komisarko Jurovo, potem vidimo, da so ti dvomi utemeljeni. Ona pravi namreč, da ne ve, koliko denarja bo na voljo za kohezijsko politiko v, v prihodnosti. Torej, če kohezijska politika sploh še bo. Zato, gospe in gospodje, moramo biti zelo pozorni, da kohezijske politike ne bomo odpravili gre za steber solidarnosti, gre za inštrument za rast in ustvarjene delovna mesta. S tem Evropska unija postane otipljiva in realna. Gre za koristi naših državljanov, zato tega ne smemo uničiti. V mojem poročilu to povdarjamo. Potrebujemo močno in moderno kohezijsko politiko. Zato zato tudi menimo, da je treba nekaj elementov hraniti, druge pa je treba izboljšati. Naj najprej navedem, kaj bi morali ohraniti. Za kohezijsko politiko potrebujemo ustrezen proračun. Regionalna politika lahko opravlja več nalog samo, če bi imela dovolj sredstev, ima več ne manj. Poleg tega menim, da generalna struktura regionalne politike je še vedno smiselna in da jo moramo ohraniti. To pomeni, in na to polagam zelo veliko vrednosti, da moramo vse evropske regije spodbujati. Seveda se moramo bolj osredotočiti na manj, regije, na manj razvite regije. Tudi tiste, ki so na prehodu v razvite regije, potrebujejo naša sredstva. To smo že veliko krat dokazali. Tudi tematska koncentracija se mi zdi smiselna. Tudi energetski projekti so pomembni. Torej, potrebujemo spodbude za inovativne projekte, ki spodbujejo rast, ustvarjajo delovna mesta in varujejo naše okolje. Gospe in gospode, kaj je treba izboljšati? Tukaj bi se osredotočila na tri točke. Prvič, tudi to ni nobena skrivnost, poenostavljanje. O tem vedno znova govorimo. S to temo se že dolgo časa ukvarjamo vedno znova slišimo pritožbe o prekomerni birokraciji. Mislim, da moramo resnično zmanjšati administrativno breme. Zato mislim, da je pomembno, da najprej prekinemo začaran krok. Prosilci storijo napako obstajajo nova pravila, zato da bi se izognili pravilom. Nova pravila povzročajo negotovost in zaradi negotovosti nastanejo nove napake. Zakaj se ne odločimo za nov način, za bolj nekonvencionalen način? Tisti, ki že vrsto let delajo dobro, brez napak, bi morali izpolnjevati manj obrazcev in biti podvrženi manj nadzoru. Zato moramo poenostaviti postopke, enaka pravila za vsa sredstva. Tudi to smo veliko krat že slišali. S tem bi olajšali delo na terenu in to znatno. Iz mojih pogovorov smo zaznali, da bi morali harmonizirati pravila. Tudi to bi bilo koristno. Lahko si predstavljam tudi podatkovno bazo za sredstva oziroma internetno stran, kjer bi se lahko občine na hitro informirale. Drugič, prožnost. Zdi se mi dobro, da imamo tematsko koncentracijo. Istočasno pa morajo naše regije in občine biti sposobne, da se hitro odzovejo. Zelo znan primer je begunska kriza ali pa tehnični napredek. Zato moramo dati sposobnost regijam in občinam, da se odzovejo zato, da dosežemo to visoko stopno prožnosti, predlagam koheziska sredstva, ki bi zadržali in potem čez tri, pet let preučiti, kakšne nove izzive imamo in tako bomo imeli dovolj zmogljivosti, da se odzovemo. Zdi se mi dobro, da bi to rezervo ohranili in pridržali glede programe. Tako bi operativni programi lahko hitreje bili prilagojeni na nove izzive in na novo realnost. Tretjič. Mislim, da bi morali še naprej okrepiti načelo partnerstva. Zato smo se zelo borili. To, to načelo deluje dobro v nekaterih regijah, v nekaterih manj dobro, v nekaterih pa sploh ne deluje. Lahko si predstavljam, da bi lahko predpisali obvezujoče, vzjočo naravo tega načela. Verjetno niste presenečeni, da bi se morali vzjočiti, potruditi, da bi upoštevali rezultate agende za urbana območja. Istočasno moramo poskrbeti za večjo razvidnost in eh, tudi podobo naših sredstev. Poleg tega potrebujemo finančna, finančne inštrumente, ki bi jih omejili in glede na to, da regionalna politika veliko hre deluje z dodatnimi sredstvi, še področji politike. Če ne bomo imeli nobenega naslednika za strategijo 2020, potem je pomembno, da moramo uporabiti strukturna sredstva za rast, za ustvarjanje delovnih mest in za boj proti podnebnim spremembam. Kolegice in kolegi, naj povem še za konec nekaj o postopku. To poročilo bomo dokončali do sredine junija, do takrat, ko bo komisija začela z reformo. Zato moramo glasovati maja. Veselim se že sodelovanja s poročevalci v Senci, veselim se že vaših idej in predlogov. Veliko idej sem že prevzela o 16. členu od gospoda Van Nisterroja. Obstajajo verjetno različna mnenja, vendar pa vseeno upam, da bomo lahko vse izboljšali preko predlogov sprememb. Dobri, pred nami je zelo trd boj ki bo naletel na odpor. Gre za to, da bomo regionalno oziroma kohezijsko politiko lahko ohranili v prihodnosti. Želim si kohezijsko politiko, ki bo uporabna, ki bo enostavna in ki bo prinesla dodano vrednost Evrope. Zato potrebujemo kratko in pregledno besedilo, zato da bomo skupaj lahko bili ta boj v odboru in v Evropskem parlamentu nasplošno. Najlepša hvala, hvala lepa gospa Vestval. Sedaj bomo začeli z razpravo s poročevalci v Senci. Prvi je gospod Ekman. Koležanki in koledzi, ja, htjal bi Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil gospej poročevalki za to poročilo. Besedilo je res odlično in lahko rečem, da se strinjam z večino tega, kar ste zapisali. Seveda bom imel nekaj komentarjev in predlogov, vendar pa nasplošno gledamo, je to zelo dobra podlaga za kompromisno besedilo. Ko razpravljamo o kohezijski politiki za obdobje po letu 2020, sem razočaran in obžalujem, da moramo ohraniti najpomembnejšo naložbeno politiko v Evropski uniji. Mislim, da je velika napaka, da postavljamo to politiko pod vprašaj. Veliko krat govorimo o spodbujanju kohezijske politike. Želimo, da bi ta politika dobila večjo prednost. Presenečeni smo, da državljani ne vedo za dobre rezultate te politike. Zato se sprašujem, kako bodo naši državljani lahko zadovoljni, če mi sami v naših notranjih razpravah postavljamo to politiko pod vprašaj. Mislim, da se moramo najprej sami prepričati, o tem, da gre za najpomembnejšo politiko do današnjega dne v evropski politiki. Kot poročevalec v senci, nimam nobenega dvoma glede tega, da moramo to politiko opremiti s sredstvi, tudi za obdobje po 2020. Brexit ne sme biti noben izgovor tudi rezi in varčevalni ukrepi ne smejo biti zgovor za to, da bi okrnili to politiko. Če bomo optimistični z, eh, glede kohezijske politike in da bomo lahko uh, promovirali podobo Evropske unije med našimi državami, potem moramo delovati skupaj in uvesti novosti. Če nam bo to uspelo, potem kozijska politika ne bo več potrebovala naše promicije, promocije. Mislim, da za to vedo vsi. Poenostavljanje, tudi to je omenila gospa poročevalka koristniki te politike so preveč obremenjeni z administrativnimi birokratskimi postopki, zato da do sredstva sploh pridejo. Zelo sem vesel, da tudi poročevalka tako meni, da potrebujemo več zaupanja do koristnikov na vseh ravneh. Imam sen in to je, da vsi ljudje, ki ustvarjajo in uvajajo ta pravila in pogoje znotraj kohezijske politike, sedijo na drugi strani mize nekega dne. S tem želim povedati, naj napišejo projekt, ga skušajo izvesti in potem skušajo zaprositi za evropska sredstva. Potem pa bodo podvrženi nadzoru verjetno bodo potem premislili o svojem delu. In sinergija. Tudi to bi rad omenil. Potrebujemo sinergijo med različnimi programi, obzorje 2020. med eh, naložbenimi projekti znotraj EFSI-ja. Če bo sinergija resnično vidna, potem bo tudi vidna tudi kohezijska politika. Tretjič, prožnost. Popolnoma jasno je, da potrebujemo načrt. Načrtovati moramo, ki, kam želimo naložiti ta sredstva. Realnost pa se tako hitro spreminja, da moramo v kohezijsko politiko ugraditi določeno stopno prožnosti, če ne nas bo realnost prehitela. Prožni moramo biti, da lahko lahko sprejmemo, absorbiramo te spremembe. In še četrtič, partnerstvo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kajti gospa pročevalka je že zelo dobro razložila, da je to treba ukrepiti. In petič. petič. Ohraniti je treba nepovratna sredstva. Seveda lahko razpravljamo o mešanem sistemu, lahko bi imeli nepovratna sredstva, po drugi strani pa projekte, ki dobijo na voljo posojila. V nekaterih primerjih pa, če koristnik dobro izvede projekt, bi jim lahko odpisali obresti ali pa odpisali del posojila. To bi bila zelo dobra spodbuda za druge koristnike, da tudi sami zelo dobro izvedejo projekt. Imeli bi še več koristnikov projektov, če bi se odločili za to možnost. In še najpomembnejša točka ki je naslednja. Če želimo, da to področje res dobro deluje, da poslanci, ki nas bodo nadomestili, ne bodo vedno znova razpravljali o proračunu, zakaj nimamo dovolj sredstev, da jim ne bo treba razpravljati o tem, zakaj toliko zamud potem moramo sedaj uvesti spremembe in vse opraviti pravočasno. Vsi programi se morajo začeti istočasno, kar pomeni, da moramo prej opraviti delo, zaključiti naše delo pravočasno. Mogoče se vam to zdi provokativno, vendar pa mislim, da je pravi čas za nas, da se vam to zdi provokativno ne pokažemo samo rezultatov naše kohezijske politike, ampak da dokažemo našim državljanom, kakšna bi bila realnost okrog njih, če ne bi imeli na voljo sredstev kohezijske politike. Lahko bi jim pokazali, kakšne bi izgledale skupnosti in občine brez kohezijske politike. Lahko bi jim pomagali, da spoznajo, da brez teh deset, več deset tisoč projektov ne bi bilo toliko delovnih mest, eh, cest in tako dalje. Sedaj pa gospod Poreba. Šanovni panjstvo, no cóż. Potem... Gospod in gospodje, na potem, kar je povedala poročevalka in pa kolega, bi dejal, da sta praktično povedala vse, kar sem sam želel omeniti. Tudi to so moja priporočila. Se strinjam s poročevalko in tudi s prejšnjim govorcem. No, seveda, kohezijsko politiko moramo nadaljevati v prihodnosti. Mislim, da tukaj ne sme biti nikakršnih dvomov in vprašanj potrebujemo ponestavitev, fleksibilnost, seveda, to je jasno. Bi pa še nekaj izpostavil. Gospod Hetman je to že omenil, namreč nekaj zelo bistvenega za me in pa za našo skupino IKR. E Sinergije namreč med EFSI-jem in strukturnimi skladi. Mislim, da res moramo delati na tem, potrebujemo te sinergije. In to moramo tudi podariti v tem poročilu. Sinergije torej. Sveda bomo tudi vložili predloge sprememb v tej smeri. In prav tako želimo izpostaviti to, da moramo okrepiti kohezijsko politiko v prihodnosti. No, kot rečeno, se strinjam s prejšnjima govorcema, torej ne bi ponavljal njunih argumentov. In kot rečeno, naša skupina bo konstruktivna, bomo podprli to poročilo in sodelovali pri pripravi in upam, da bo na koncu vsi zadovoljni s končnim rezultatom. Hvala, gospod Van Milterburg, naslednji poročevalci v Senci. Hvala lepa predsednica. No, preden gremo na vse gradnike, mislim, da se moramo dogovoriti o temeljih, torej kaj naj bo temeljni pristop, temelji. Ali bomo zrušili celo hišo kohezijske politike, ali bomo zgradili nekaj čisto novega, ali pa bomo vse skupaj skromno prenovili. Mislim, da se pročevalk odloča za drugo možnost in s tem se strinjam. Trenuten okvir kohezijske politike moramo ohraniti tudi po letu 2020. No, v trenutnem okviru pa vendarle moramo nekatere stvari še izboljšati. Naprimer, revizije, nadzor, kontrole. Tukaj podpiram namene poročevalke. Res potrebujemo enotne predpise za vse ESI sklade in pa tudi enoten sistem revizij in nadzora. Potem fleksibilnost. Podpiram te ukrepe za večjo fleksibilnost, kar je že predlagala komisija v omnibusu in potrebujemo takšno fleksibilnost za to, da naprimer obravnavamo izzive, ki so povezani z begunci. Se strinjam z gospodom Vestval, da potrebujemo koherenten čeznacionalni pristop, pri čemer moramo storiti vse za to, da se pripravimo na obdobje po letu 2020 in za naslednji zakonodajni svežen. No, vseeno pa bi menil en del pomemben del poročila glede fleksibilnosti, kjer pa imam nekaj dvomov in vprašanj. Gre za naslednje. Da potrebujemo nedodaleno rezervo za nepričakovane dogodke in pa ponastavitev možnosti za reprogramiranje. Kot temo, reprogramiranje moramo opraviti v izjemnih okoliščinah in vse treba zastaviti uravnoteženo. Preprogramiranje je lahko um, neproduktivno in lahko zruši predvidljivost večletne naložbene strategije. In se sprašujem, v kakšnih okoliščinah bi lahko izkoristili te predlagane rezerve. Gotovo je te rezerve še vedno treba povezati z tematskimi cilji, si predstavljam. Ampak res se me zanima, kaj se zgodi, če regije ne bodo uporabile teh rezerv na koncu. Kaj se potem zgodilo s temi sredstvi iz rezerv? In še nekaj, kjer se ne strinja s poročevalko in sicer rezerv, makroekonomske pogajnosti, sem za te makroekonomske pogajnosti, kajti to povečuje vzvod za zdravo, solidno fiskalno politiko. Prav tako tudi znižuje neproduktivno porabo kohezijskih sredstev. Sem proti teritorijalni razsežnosti v evropskem semestru. Če želite močno gospodarsko upravljanje in pa boljšo gospodarsko koordinacijo med državami članicami, potem moramo ustrajati na tem, da eh, se na to sredotočimo tudi v evropskem semestru. Kajti, tu gre za širše makroekonomske nacionalne politike. Če bomo sedaj začeli ustvarjati teritorijalno razsežnost, potem bo cel proces koordiniran v evropskem semestru um, manj smiselen in ne bo več prave odgovornosti. Po drugi strani pa, ja, kot pravite v snutku poročila, se nekako strinjam s tem, da moramo razmisliti o demografskih izzivih. To so dejanski izzivi in SI skladi lahko odigrajo svojo vlogo s tem v zvezi. Ampak ne smemo samo povečati sredstvo, to ne sme biti vse. Nekatere regije se soočajo z demografskimi izzivi in v teh regijah moramo porabiti SI sklade na pameten način. Naprimer, moramo preprečiti eh, beg možganov. In torej moramo podpirati MSP-je v določenih regijah in moramo stvarjati nova delovna mesta preko teh sredstev. Tako bomo pripričali ljudi, da bodo um, odšli iz teh regij oziroma jih ne bomo spodbujali k temu. Potem pa še regionalno sodelovanje na čez evropski ravni. Tukaj imamo interaksi in sodelovanje med regijami, naprimer Eh, preko Interrega ne more biti financirano. Trenutno ne morejo vlagati sredstev, naprimer v nekatere prikazovalne projekte, v tovarne, lahko samo izmenjujejo informacije na čestnacionalni ravni preko Interreg-SI. Torej želimo pospešiti naložbe in moramo povečati sredstva za evropsko teritorijalno sodelovanje in lahko tudi odpremo možnosti znotraj Interreg-SI-ja, torej trenutne interreg Evrope, tudi za prihajajoča um, nepovratna sredstva in neposredne investicije v te regije. Hvala lepa poročevalki in poročevalcem v Senci in upam, da bomo lahko pripravili projekt, torej da bo to poročilo še bolj ambiciozno kot pa to prej, kajti res potrebujemo ambicije, da gremo naprej s kohezijsko politiko tudi po letu 2020. Hvala. Thank you very much, Ms. D'Amato. Hvala, gospod D'Amato. Prosim, naslednja poročevalka v senci. Grazie, presidente. Grazie anche alla collega. Hvala, predsednica. Hvala lepa. Kolegice Vestfal, za ta predlog glede gradnikov kohezijske politike po letu 2020. Torej, moramo tudi upoštevati večje politične odločitve v prihodnosti. Kot prva, v pogodbi imamo načela kot solidarnost in kohezijsko politiko, eh, kohezijo, socialno kohezijo in to mora biti v središču kakršne koli že reforme. To ne sme biti samo mrtva črka na papiru, potrebujemo konkretne politične korake v tej smeri. In ne smemo zanemariti mostov, povezav med državami in EU institucijami. Moramo previdno in solidno krediti evropski projekt. Sedaj smo na zgodovinskem prelomu in moramo sedaj pretvoriti besede v dejanja. Učinkovito in smotrno. In jutri uh, bomo slišali govore v Rimu. In marsikaj smo že slišali v zadnjih letih, to je sedaj podlaga za nadaljne sodelovanje. Kolegi so se dotaknili pomembnih točk, naprimer kolega pred mano je govoril o nasprotovanju makroekonomskim pohojenostim. S tem se mi strinjamo. In postopki za ekonomsko upravljanje morajo biti vzajemni. Že od samega začetka torej, um, moramo poiskati prave rešitve, ne smemo imeti razvodenelih rešitev na tem področju. Torej, ne smemo imeti preveč razvodenih kompromisov na koncu. Odbor regije mora tukaj biti zelo odločen. Tako da bomo šli na poti do novih predpisov, nove uredbe. To je pri točki 23 v sedmem odstavku. Torej se poziva komisijo, da ima dodeljene rezerve, rezerve za reprogramiranje, tako da se poskrbi za to, da bodo sredstva prilagojena posamečni regiji in potrebam regije. Potem vemo, kaj se je zgodilo tekom poletja in jeseni. Torej, veliko naravnih katastrof smo videli. Zato potrebujemo čim bolj fleksibilne programe, tako da bo to prilagojeno različnim potrebam po Evropski uniji. In potem še razprava o kazalnikih in pa dodelitvi sredstev v točki 15 torej BDP je samo en kazalnik, potem imamo tukaj še druge, naprimer socialni napredek in podobno. Seveda nobena metoda ni popolna, ampak vseeno mislim, da moramo razširiti ta pristop, torej potrebujemo boljša merila, kajti družba ima veliko različnih dejavnikov za to, kako zadostiti potrebam državljanov, naprimer kakovost dostopa do zdravstva je en kazalnik, potem stanovanja, varnost in podobno. Potrebujemo dolgoročno blaginjo evropskih državljanov in res moramo razmisliti o tem, namreč kako bomo to dosegli. Potem finančni instrumenti, tukaj ste bolj previdni, to pozdravljamo, večkrat smo govorili o EFSI in pa pomakanju preglednosti pri tem. Potem, kar se pa tiče omnibusa, tukaj bi lahko šli na preveč horizontalen prestop, tako da bi strukturne sklade prenesli v Junckerov načrt. Ehm, Vesela sem, da tukaj ste ohranili določeno ravnoteže. Želimo doseči sinergije v tej smeri. In reforma Dombrovskega za strukturne sklade je tukaj tudi relevantna. Tukaj imamo določene sklade in sredstva, ki so um, zasnovani na nekoliko neprimeren način in v slabi veri. Prav tako mora pa skrbeti, da komisija ne bo šla v drugo smer kot pa države. Pa še nekaj za konec. Mednarodno sofinanciranje preko strukturnih skladov je tukaj treba omeniti, um, je pa treba tudi poštivati primankljaj v državah. Državljani želijo takšne politike tudi po letu 2020, torej takšna kohezijska sredstva in sedaj upamo, da bomo dejansko nekaj naredili v Evropi, tako da ne bomo um, ignoriranje nekaterih predlogov. Hvala. Hvala lepa. Še tri ste se prijavili besedi. Še ven eh, niste roj. Malkova. Vam Bogovič. V redu. Torej sem si to vse zapisala. Gospa Maletič, vi ste naslednji, prosim. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa. Pročevalki in pročevalci v senci. Sem zelo vesela, da se vsi strinjamo, da je kohezijska politika temeljna politika Evropske unije, zelo pomembna za prihodnost celotne Evrope. Želimo zgraditi Evropo kot globalnega vodilnega akterja, Evropo, ki bo inovativna, močna, ampak vedno treba vedeti, da je Evropa močna kot najšipkejši člen, najšipkejša država. In zato je kohezijska politika zelo bistvena. Tu gre za solidarnost, gre za naložbe, rast in delovna mesta, torej za pametno in vključujočo rast. Bi pa rada podarila tole. Težko je ustrezno umestiti kohezijsko politiko to politiko treba jasno koordinirati in vertikalno in horizontalno na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. In mislim, da imamo tukaj določene težave, torej kako to med seboj nasklajevati pri kohezijski politiki. Kajti v državah, pa tudi v Evropski komisiji, se zdi, kot da je to neka čisto ločna beseda, neka čisto ločna politika. Tako se včasih zdi. In mislim, da moramo um, stvari medsebojno povezati. Gre za poslovanje, trg dela, poslovno okolje, energetika, transport, gospodarstvo, okolje, izobraževanje, znanost, vse je vse povezano. In v Evropski komisiji večkrat vidimo, da različni generalni direktorati niso medsebojno sklenjeni in povezani. Torej, niso vključeni naprimer eh, v sodelovanje z direktoratom za regionalno politiko in tudi v državah, naprimer ministri, ki so pristojni za izvajanje regionalne politike, kohezijske politike, pogosto so tudi nekaj čisto ločenega kot eh, nekakšno usporeden svet napravljen druge ministerstva. Torej, ni pravega usklajevanja in prav zato je uveljavljanje in pa izvajanje prešipko in prihaja do zamud pri izvajanju. Torej, potrebujemo ustrezen način za to, kako sodelovati pri tem. Kajti pri kohezijski politiki gre za sodelovanje, gre za koordinacijo. In če tega ne bo, potem bo to težava. Kajti tukaj gre za solidarnost in če ne bo sodelovanja, potem ne bo pravih rezultatov. Potrebujemo prave rešitve za to, kako storiti več in kako to bolje usklevati. Gre za horizontalno usklevanje, potem pa še vertikalna eh, koordinacija. Tako je kohezijska politika še bolj kompleksna, kajti tukaj treba vključiti vse regije, lokalne akterje, znanstvenike, eh, podjetja, mladino, vse dele družbe je treba vključiti v to sodelovanje. Sveda, če želimo dejansko doseči rezultate iz kohezijske politike, kajti ravno vsi ti akteri, ki sem jih omenila, na koncu vodijo projekte v praksi in torej morajo to potem izvajati. Zato moramo takšna sporočila podariti v tem poročilu. In potem še nekaj tukaj, v tem obdobju 2017-2018, moramo delati usporedno z, na več ravnih, torej v Evropskem parlamentu, v komisiji, pa tudi v državah članicah moramo sodelovati in usporedno delati. Najprej izvajanje 2014-2020, kako pospešiti to izvajanje, ponastaviti eh, gradno zmogljivosti, pripraviti projekte in tako dalje. Torej, nekako moramo doseči ustrezno izvajanje in rezultate za obdobje 2014-2020, ampak obenem pa moramo takoj sedaj že začeti razmišljati o ustrezni zakonodaji za prihodnost. Torej, ne moramo leta 2019 začeti delati na operativnih programih za obdobje po 2020. Torej, sedaj smo se že nekaj naučili iz preteklosti, sedaj moramo usporedno delati na prihajajočih operativnih programih in potem moramo leta 2020 že začeti izvajanjem, ne pa še leta 2021 ali poznaje. Nielsen. Hvala, Nilsen. Prosim. Eh, Først skal jeg sige, at eh, rapportøren har jo lagt et eh, dokument, som er veldig stabil, stabilt i grunden. Som vi... Hvala lepa mislim, da je to dober dokument, trdna podlaga za razpravo. Sedaj moramo to še izpiliti, izboljšati na nekaterih področjih, ampak to mislim, da je odlična podlaga za delo. Troje bi omenil kot prvo ponastavitev. Jasno je, da potrebujemo ustrezne pokoje, zato da poskrbimo za to, da bo komisija predstavila predloge za ponastavitev, ko se kaj da ponastaviti. No, ampak mislim, da mora biti bolj jasno, eh, kaj storiti, ko govorimo o odgovornosti držav članic. Na Švedske smo opravili analize glede birokracije, glede težav in v naših regijah smo gotovili, da ni Evropska komisija tista, ki povzroča birokracijo, države članice in pa regionalni akteri povzročajo več upravnega bremena. Torej tudi države morajo prevzeti več odgovornosti za ponastavitev, tako da bomo bolj logično delali in sodelovali. Tukaj mislim, da bi lahko bili bolj jasni, kot pa smo. Potem kot drugo, finančni instrumenti. Na no, vsaki regiji potrebujete sistem za uh, eh, poslovila za razvoj. To velja za posamečna podjetja, pa tudi za večje obsežne projekte, kjer se sodeluje z drugimi. Če nam bi EU proračun vključeval finančne instrumente, potem potrebujemo tudi dobavitele v državah članicah in v regijah. Mislim, da ravno pri mikrokreditih za majhna podjetja potrebujemo največ sredstev, sploh za zadruge, naprimer v uh, regijah na podeželju. Tukaj potrebujemo finančne instrumente, ki bodo dobro delovali v praksi. To je zelo pomemben vidik rasti v regijah, torej potrebujemo takšne sisteme. Potem kot tretje, mislim, da bi lahko bolj jasno spostavili to, da potrebujemo možnost za financiranje iz različnih virov, različnih skladov. Tukaj imamo ogromne težave imamo regionalne programe, programe z podeželja in pogosto se med sebojno prekrivajo, podzvajajo. Regionalni akteri, lokalni akteri poskušajo narediti čim več, pridobiti sredstva, to je včasih težko, ampak kot rečeno, preveč je tega prekrivanja. In mislim, da tukaj morajo več storiti države, da bo stvar bolje usklena. Nasplošno pa mislim, da eh, imamo dobro podlago za nadaljne sodelovanje. Hvala. The next speaker, Mr. Van Nistelrooy. Gospod Van Nistelrooy. Thank you very much <clears throat> um, for the draft that we, we... Hvala lepa za ta predlog. Pročilam pa za to izmenjavo mnen. V zadnjih dveh letih in pol smo zastavili delo tako, da smo že govorili o najpomembnejših točkah. Sedaj res lahko Um, na pospešen način pripravimo to poročilo. Tudi junija na kohezijskem forumu pogovora o tem in mislim, da sedaj delamo na pameten način. Lepo, da je poročevalka poštela vse te točke, torej, ki smo jih izpostavili že v preteklosti. Tako kot sta že povedala kolega iz LSE, naj še sam ponovim, da to, da IRS podpira ta pristop, tukaj ima tudi prihodnost kohezijske politike, ta eh, dokument, torej to brošuro, ki govori o prihodnosti Evrope. To je povedala gospa Maletič pred menoj. Tukaj vidimo različne scenarije, ki jih predstavlja Evropska komisija, naprimer eh, Bila knjiga in podobno. In tukaj lahko uspelemo samo en sklep, namreč. lokalna, regionalna plat je zelo pomembna, potrebujemo partnerstva eh, na regionalni ravni za evropski projekt. Včeraj sem poslušal podpredsednika komisije in oni so tam v letalu in pilotirajo, ampak ehm, kje pa točno smo, ne vem, če imamo Evropo več hitrosti, ampak morda imamo nekje to stezo, ampak ne vemo točno, kje je. Glede, če ste, ne vem, regije, šola, državljani, potem je treba imeti neko možnost, da sodelujete v projektu. Torej, kjerkoli že ste, morate imeti možnost, da sodelujete v projektu. To ni Evropa samo zmagovalcev, torej, ko zmagovalec dobi vse. Ne. Kohezija, to je smisel Unije. To ni program, to je cilj, končni cilj. In tukaj ja, rečemo, v redu bomo delali na ciljih, eh, makroekonomske politike so cilji, naprimer finančne politike so cilji, ampak to ni zadosti, tako ne bomo pritihnili državljano. Pogosto ljudje pravijo, ja, bankiri so nekaj zagrešili, sedaj moramo pa mi to plačevati namesto njih. Torej, tukaj nekaj narobe. Torej, Eni so tam nekje visoko med oblaki v letalu, drugi pa so na stezi, torej ni prave povezave. Naši mladi, naprimer, um, so odšli v Nemčijo in tam delajo. In kaj torej sedaj vidimo? Ene države rastejo, pritehnejo mlade, naše največje talente, potem druge države pa so predvsem na slabšem. In to ni dobro. Torej, to je treba izboljšati. Pri korporalne politike potrebujemo večje možnosti. Tukaj imamo sklade ESI, pa tudi drugi stebr kmetijske politike, torej SKP. In tukaj imamo iste pritiske. Torej, tukaj imamo naprimer kmete, ki nimajo teh dodatnih sredstev, za nove programe, za turizem, za različne programe, ki so horizontalnega značaja. Torej, na nek način moramo um, dvigniti to razpravo, torej tja v pilotsko kabino. To je tako kot, uh, če imaš avto, ki je sicer lep, ampak brez koles, kaj boš potem s tem? Torej, ljudje želijo hitrost in potrebno nekakšno komunikacijsko mantro. To moramo storiti na boljši način, ker ti sedaj res delamo na tem, v našem odboru, delamo na tem, ampak moramo iti tja gor, v pilotsko kabino in moramo jim povedati, gledajte, tukaj živite na kakšni simulaciji realnosti, tukaj mi dol, navzdol živimo v realnosti, vi pa ne. In v Ahnu, prejšnji eh, konec tedna, potem v Frankfurtu, še prej, pa in pa v Berlinu prej, sem govoril z mladimi in mladi so odšli na ulico in rečejo, ja, eh, potrebujemo evropski projekt za prihodnost, karkoli že je, sedaj v teh časih mislim, da se moramo sklediti in izkoristiti vse možnosti, ki obstajajo. Torej, če bomo to poročilo predložili na plenarno zasedanje, je to tudi odgovor eh, na belo knjigo. Mislim, da je to odgovor. Torej, potrebujemo večjo prepoznavnost. Pa še nekaj drugih točk. Potem pa še makroekonomske pogojenosti. Gospod Sven Milterborg se strinja z vami. Ja, ne, more biti kot no, ne morete biti kot noj, torej z glavo pesku in češ samo zapravljati. Ne. Potrebujemo ustrezne pogoje, koordinacijo. in ustrezno gospodarsko upravljanje ter pa dogovore. Mislim, da moramo o tem govoriti. Poročevalka tega še ni omenila v poročilu, ampak mislim, da bo to še morda vključeno. Torej, mislim, da potrebujemo več kot samo končno glasovanje s tem v zvezi. Treba je razmisliti o tem, kaj lahko dejansko storimo pri tej praksi. Sedaj imamo nekaj izkušenj na portugalskem Španiji, ampak poglejmo, kaj se da še narediti pri tem. In potem še, kot je bilo že rečeno, sedaj je treba pogledati rezerve za učinkovitost. Tukaj imamo 21 milijard v teh rezervah. To se prej nikoli ni zgodilo v zgodovini EU. Pa sploh o tem ne govorimo. Pa zakaj sploh tukaj gre? Torej, kako bomo drugače govorili o teh rezervah, o teh rezultatih? Mislim, da moramo o tem govoriti že prej, ne šele leta 2018. Torej, to je treba uporabiti v teh eh, regijah, ki so bile učinkovite, ne pa v tisti, ki niso bile. Nekatere države so že namenile sredstva za vse programe. Zakaj potem ne dobijo nagrade za to? Torej, že prej bi morali dobiti nagrado v teh rezervah. Moramo razbiti te dogme, kajti to so res dogme in mislim, da moramo nagraditi tiste, ki so učinkoviti. Pa še nekaj za konec. Seveda ste delali na predlogu sprememb in želim pametno specializacijo. Res eh, bi to zelo podprl. Kajti, če govorimo o sinergijah na splošno, potem je to seveda čudovito. Sinergije za EFSI in tako dalje, to je odlično. Torej, to so sistematske metodološke razprave, to je dobro. Ampak če govorimo o vsebini, potem govorite o teh povezavah med različnimi deli, identitetami regiji, raznolikosti v Evropi. Pametna specializacija je možnost, da razširite obzorja in potem vidite, kje so še drugi, kje so drugi vodilni akteri. Gospod Van Miltenburg je to že omenil prej. Namreč potrebujemo močno pospešitev, tudi pri teritorijalnem sodelovanju. In res moramo o tem razmisliti. No. Mislim, da moramo tukaj pogledati dejavnosti interreg, in tukaj potrebujemo več usmerjevanja strani Evropske komisije. Tako da se lahko nekdo vključi v takšne programe, se upiše programe in ta del sodelovanja, ti pilotski projekti, naprimer, ne vem, eni so vključeni v obzor 2020 in potrebujemo te pilotske projekte, ki so močni, dobri izgledi, naprimer imamo skupne tehnološke pobude, žice in tukaj imamo določene regije, ki so že vključene. Imamo tudi poročevalca, ta je bil določen pred dvema letoma. Potem imamo, ne vem, Švedsko, Bolgarijo, druge regije. In tukaj je ogromno možnosti v krožnem gospodarstvu. Potrebujemo te dobre zglede, pozitivne zglede, zato da usmerimo to politiko za prihodnost. Tako da imamo nekakšno novo gonilo za prepoznavnost našega kohezijskega projekta kot je povedal gospod Van Milterburg, pobuda Vengar je ena izmed tistih, ki se nanaša na postindustrijski razvoj. V preteklosti smo govorili o tem in smo govorili o pretvarjanju, torej o novi gradnji industrijskih območij, torej o pretvorbi teh območij nekaj drugega. Mislim, da smo že slišali poročilo o tem preteklosti, ampak sedaj moramo govoriti o tem tudi v druge verzije EFSI-ja. Tukaj vidimo digitalizacijo in pa pametne avtomobile, naprimer avtomobili, ki sami vozijo in podobno. To počnemo na več mestih v Evropi in lahko hitro pridobiš informacije, če želiš delati v drugih delih Evrope, naprimer ta pobuda Vanguard, kot je povedal gospod Van Milterborg, tukaj ni prave naložbene politike. Tukaj vidite, da ni pravih povezav, ni deslavskih sredstev v obzoru 2020 in ne vem, tukaj lahko naredimo marcika, lahko pilotni projekt, to leto ali kdaj drugič, lahko razmislimo o tem. ali pa ne vem, kakšne druge predloge sprememb, nekaj konkretnega potrebujemo. Hvala, gospa Malkova je naslednja. Najlepša hvala. Gospa predsednica, mnogo, kar sem hotela sama povedati, je bilo že omenjenega do sedaj, ampak vseeno. Najprej hvala šestin za to poročilo, ki je prišlo vsega, na naše mize v pravem trenutku, da se spopademo z nasprotniki kohezijske politike. Moram reči, da pri vsakem, pri pripravi vsake nove politike, potem novega sedemletnega finančnega okvira, je treba ljudi prepričevati, da je kohezijska politika potrebna, in da imamo regije, ki so pod pragom 75 odstotka in da potrebujemo tukaj večjo uravnoteženost. Leta 2014, ko smo sprejeli večletni finančni okvir, so prijatelji kohezije se zbrali v Bratislavi. Šlo je za srečanje, na katerem je bil prisoten tudi Martin Schulz in rekli so, hočemo rešiti kohezijsko politiko v okviru večletnega proračuna EU. Danes slišimo vedno znova eh, argumente, kritike kohezijske politike. Na no, včasih moramo priznati, so te kritike upravičene. Komisarka je bila pri nas pred kratkim na moje vprašanje, še do danes ni odgovorila. Moje vprašanje se je glasilo takole kako to, da v sedemletnem programskem obdobju so države, ki, bodo, ki so izkoristile samo tri odstotke vseh kohezijskih sredstev. Vem, da so razlogi tudi pri državah članicah, ampak vseeno ne moremo se čuditi, da v omnibus predlogu obstajajo ideje, ki so nasprotne našim ciljem. Včeraj sem se srečala z poročevalcem v odboru za proračun in eh, tudi oni se zauzemajo za to, da sredstva ne izgubimo, da ostanejo v državah članicah. Ampak kako lahko pritegnemo res eh, naložbenike, investitorje v najrevnejše regije? zaenkrat smo tukaj popolnoma neuspeli. Upam, da bo komisija danes prisluhnila našim pripombam, si jih pribeležila in jih morda celo upoštevala. Tudi predsedstvo sveta bi pozvala k temu, da pridejo v svetu do nekih sklepov o tem, kako lahko v prihodnosti krepimo kohezijsko politiko. Veliko besed slišimo na tem področju pri komisiji, pri svetu, ampak dosti se ne zgodi. Na podlagi Junkerjevega načrta se bojim, da bo komisija delovala tako, da to ne bo koristilo krepitvi kohezijske politike ampak te tri odstotne države, če smemo tako reči, je tudi treba vprašati, kako to, da niso počrpale več sredstev. Seveda, lahko bi, kar zadeva eh, mojo domovino, vam omenila celo vrsto primerov, zakaj se to ne dogaja, ampak vseeno. Opozorilo bi bilo potrebno nasloviti na države članice, ampak to opozorilo bi morala poslati v svet komisija. Hvala. Hvala, gospod Žirom. Oui, merci, madame la présidente. Hvala, predsednica. Tako kot kolegi, bi tudi sam pozdravil delo gospe Vestval, kajti to je zelo pomembno poročilo za naš odbor in pa za teme za prihodnost se strinjam številnimi predlogi, glede ponastavitve, potem finančnih instrumentov in podobno. In seveda ja, kohezijska politika mora koristiti vsem regijam. Bi pa ustrajal na delu poročila, torej 12. odstavku, tukaj govora o sorazmernosti in pa o razlikovanju, diferencijaciji. mislim, da je logika delovanja pri kohezijski politiki pogosto kompleksna. To včasih povzroča kompleksnosti, ampak po drugi strani pa vidimo tudi to, da um, so včasih stvari pretirano poenotene torej, po regijah. Torej, to, kar vi pravite, je res. Torej, potrebujemo večjo diferencijacijo in to mora biti v središču naših razmišljanj pri prihajajoči kohezijski politiki torej več razlikovanja po regijah. Ne more biti vse vedno enotno. In na vsak način mislim, da je vaš predlog odlična podlaga za naprej. Hvala. Hvala, gospod Bogovič. Izvolite. Eh, hvala za poročilo, ki ga tudi sam zelo cenim. Mislim, da ste zajeli ključna področja in prav je, da v okviru tega odbora čim prej pripravimo to poročilo in tudi kot ključni zagovorniki kohezijske politike Eh, nastopimo proti ostalim kolegom v parlamentu. Eh, kohezijska politika je zame eden ključnih gradnikov Evropske unije, eh, je takoj za štirimi svoboščinami tista stvar, ki nas najbolj povezuje znotraj Evropske unije. Zdaj je ključno, da je tudi kvalitetno pripravljena in da se dobro implementira. Zelo cenim stvari, ki se dogajajo kot nek način reformni proces skozi kohezijsko politiko, zato mislim, da je prav, da se spoštuje in da se nadaljuje s to tradicijo eh, teh predhodnih pogojev, ki na nek način pokažejo smernice, kam država mora iti. V nekaterih državah se to večkrat jemlje kot neka birokratska ovira, v resnici je pa to na nek način nek kaže pot eh, za delo v prihodnje kohezijska politika se spreminja in če je bila v letih 2007-2013 infrastrukturna širitvena kohezijska politika, je ta politika 14-20 zaznamovana predvsem z spostavljanjem partnerstev v državah članicah in na nek način nov način dela eh, tudi znotraj, eh, znotraj držav. Vidimo pri porabi, da je sredstev, da imajo predvsem nove države članice velike težave tako z koriščenjem Horizona, ki ga koristijo ne vem, samo v višini 5%. Tudi pri EFSI-ju vidimo, da je več kot 90% sredstev v starih državah članicah. Tudi na področju pametne specializacije se v nove državi članicah po večini zelo zapleta in na nek način je tu neka zelo pomembna naloga, da okrepimo te zmogljivosti, upravne zmogljivosti, po mojem pripričanju, predvsem v državah članicah, kjer je to načrtovanje in pa medsebojno sodelovanje, partnerstvo včasih eh, zelo težko vzpostaviti. Zato je ključno pri tem, da pravočasno začnemo s to politiko in da čim prej v ta postopek vključimo tudi države članice, da se ve približno, v katero smer bo šlo, da se ne bo dogajalo to, kar ste gospa Smolkova upozorila, da je v nekaterih državah še eh, do, po, na pol perspektive samo 3% sredstev pokoriščenih. E, naslednja stvar, ki mislim, da bi bila nujna, da jo imamo še bolj v vidu, kot je mogoče čutiti sporočila, je krepitev socialne kohezije znotraj Evropske unije. E, mi imamo te probleme tako znotraj posameznih držav, kjer je velika depopulizacija še vedno podeželja, marsikje in pa centralizacija v mestih, e, predvsem pa se znotraj Evropske unije sedaj pojavi ta, pojavljajo te migracijski tokovi, kjer se iz eh, nerazvitega jugovzhoda selitve um, predvsem mladih sposobnih kadrov vrši v smer proti severozahodu. In mislim, da tu ta kohezivnost znotraj držav članic potrebno spostaviti, sicer bojo se nam te problemi ne zmanjševali in pa razlike, ampak se nam bodo povečevale. Pritiski migracije eh, od zunaj eh, so zagotovo zelo, zelo tisti, ki vplivajo na situacijo v Evropi, In uh, sam dosti delam tudi na Zahodnem Balkanu, tudi v pre, konec prejšnjega tedna sem bil v Albaniji in uh, mislim, da bomo morali biti zelo pozorni tudi na uh, razvojno pomoč tem državam, članicam, kandidatkam. Če pogledamo razmerja med, uh, med pomočjo, ki so jo kohezijske države, v katero sodi tudi moja uh, država Slovenija, prejela v zadnjih dveh, bodo prejele v zadnjih dveh perspektivah, je nekje od tri do sedem tisoč evrov per capita po, po, po glavi ljudi. V državah, ki jih imamo kot kandidatke za širitve na Zahodnem Balkanu, bo ta pomoč tam nekje med 300 do 700 evrov v 14 letih. In ta razvojni zaostanek, ki se samo poglablja znotraj Evrope, kajti Western Balkan je znotraj Evropske unije, bo na kohezivnost celega kontinenta zelo vplivo. Zato eh, mislim, da je ta kohezivna komponenta eh, Eh, socialne kohezivnosti znotraj držav članic, med državami članicami eh, zelo pomembno. V tej luči bo potrebno tudi pri višini sredstva vsekakor upošteva tudi Brexit in pa po mojem prepričanju eh, potreba po drugi strani več denarja za države članice kandidatke. Hvala, gospa Tomašič, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala poročevalki za ta osnutek poročila. S poročevalko se strinjam, da je skrajni čas, da pripravimo kohezijsko politiko po obdobju eh, po letu 2020. Strinjam se tudi s tem, da je treba kohezijsko politiko uporabiti za zmanjšanje razlik. Eh, in sicer tako, da bomo regionalne razlike zmanjšali in da bomo eh, teritorijalno, socialno in gospodarsko kohezijo po vsej Evropski uniji okrepili. Ne strinjam pa se z poročevalko, ki je proti makroekonomskim pogojenostim. Povezava med eh, kohezijsko politiko in makroekonomskimi pogojenostmi je ena od dodanih vrednosti te politike. Če govorimo o ključnih področjih za modernizirano kohezijsko politiko po letu 2020 vidim, da se je treba osredotočiti na inovacije in eh, inventivnost, ko gre za pospeševanje konkurenčnosti Evropske unije. Mislim, da se moramo osredotočiti tudi na strategije pametne specializacije in strategije v okviru dejavnosti eh, obzorje 2020. Hvala dovolite, da se sama odeležim te razprave, kajti po mojem mnenju je to ena najbolj pomembnih razprav v tem času. Strinjam se, da so vse razprave v našem odboru takšne, da so nas pripravile na ta, to poročilo. Vsa naša stališča bodo za prihodnjo kohezijsko politiko verjetno morala biti predstavljena v tem poročilu. Zahvaljujem se poročevalki za delo, ki ga je opravila. Strinjam se z glavnimi sporočili iz tega poročila. Bi pa želela predstaviti tudi svoje stališče. Strinjam se s tistimi, ki so povdarjali, da je pomembno makroekonomske pogojevanje povezati z kohezijsko politiko. Mislim, da tega ne moremo ločiti, kohezijske politike, od celotnega razvojnega eh, makroekonomskega procesa. Te politike so zelo pomembne, vedno znova povdarjamo, za razvoj regij in držav članic, ampak istočasno to pomeni, da je to sestavni del procesa makroekonomskega razvoja. Torej, če bomo ohranili povezavo med makroekonomskimi pogojenostmi in kohezijsko politiko, bomo ustrezno vlogo dali kohezijski politiki. Dalje, strinjam se z vlogo finančnih inštrumentov. Zasebne naložbe je treba pritegniti, druge vire, poleg javnih virov financiranja, je treba v Evropske uniji angažirati kar zadeva naše stališče o finančnih inštrumentih, je te treba povezati z komplementarnostjo iz drugih skladov, politik in inštrumentov. Dosti krat smo v EFSI-ju govorili o komplementarnosti, ampak redko govorimo o tem eh, načelu v skupni kmetijski politiki. Čeprav so sinergijski učinki med obema politikama zelo pomembni za nekatere regije. Strinjam se s kolegicami oziroma kolegi, ki mislijo, da je potrebna boljša usklajenost med temi politikami. Zakaj? Zato, ker je moč razlikovati med eno vrsto politike in drugo vrsto politike, ampak to ni pravi pristop. Komplementarnost, dopolnjevanje obeh politik, SKP-ja in kohezijske politike je treba zagotoviti in povdariti. Eh, teritorijalno sodelovanje, ozemljsko sodelovanje bi želela tudi poudariti. Posebno poročilo smo pripravili o tej tematiki, sama sem bila poročevalka in poudarjala sem takrat, kakšna je dodana vrednost teritorijalnega sodelovanja. Tukaj gre za čezmejno sodelovanje in kot je gospod Miltenburg rekel, je to ena od možnih priložnosti za to, da še bolj razvijemo regionalno politiko kot politiko sodelovanja med regijami, obmejnimi regijami ali dre, regijami različnih držav članic, celo tistih, ki nimajo skupne meje. Rekla bi, da bi v naše poročilo morali vključiti tudi pametno specializacijo in inovacije. To Te so namreč inštrument, ki se je že dokazal kot eh, nekaj, kar lahko pri izvanju kohezijske politike zagotovi dodano vrednost. Ob koncu pa se bom navezala na to, kar ste vi, gospa Westfall, poudarili. Pre, eh, prepoznavnost te kohezijske politike je pomembna. Ne samo, da moramo kohezijsko politiko braniti, temveč jo moramo narediti bolj prepoznavno, tako da jo bodo vsi bolje razumeli in da bo bližje evropskim državljankam in državljanom. Hvala vsem. Mislim, da je to bila pomembna razprava. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Ilonu Ivanu, ki predstavlja tukaj Evropsko komisijo. Hvala, gospa predsednica. Hvala za priložnost, da se lahko odzovemo na to zelo plodno, bogato razpravo. Verjetno se ne bom mogel odzvati na vse, kar ste omenili. Na začetku naj pozdravim ta osnutek poročila, ki je pomemben prispevek k naši razpravi o kohezijski politiki po letu 2020. Prav je, da to razpravo začnemo dovolj zgodaj, zato sem vesel, da je uporabila poročevalka ta pristop gradnikov kohezijske politike. To je najbolj logičen, najbolj eh, racionalen pristop k tej razpravi. Odzval bi se na nekaj zadev, ki ste jih omenili v tej razpravi. Vsi imamo neko priljubljeno temo, o kateri stalno govorimo. To je poenostavljanje. Morda ne boste presenečeni, da se strinjam s gospodom Nilsenom, moramo eh, vprašati tudi države članice in programske organe v njih, kaj počenjajo na določenih eh, področjih poenostavitve. Če gre za majhna podjetja, ta lahko eh, zaprosijo za finančna sredstva in zato morajo v eni državi izpolniti pet področje, Eh, strani prijavnice, v drugi pa 80 strani. Mislim, da gotovo lahko pri izvajanju kaj izboljšamo. To še zlasti velja pri tem, da države članice in programski organi oziroma agencije se med seboj pogovarjajo, se učijo eden od drugega in izmenjajo izkušnje o tem, kako izvajati kohezijsko politiko v praksi. Kar zadeva poenostavitev, tukaj bi poudaril naslednje realno moramo gledati na poenostavljanje in moramo pošteno se vprašati, kaj imamo pri tem v mislih. Ljudje dosti krat govorijo o poenostavitvah zaradi poenostavitev samih. Morda redko se to dogaja tudi pri komisiji, zato da si olajšamo življenje. To se morda dogaja pri programskih eh, agencijah, ki pripravljajo analize in poročila, ker je to enostavneje za njih. Ampak moramo se resnično vprašati, kako politiko izvajamo v praksi, ali je učinkovita ali ne. Primer gospoda van Miltenberga, ko gre za programiranje, bom tukaj vzel kot primer. Z avtorjem se strinjam in se ne strinjam istočasno. Reprogramiranje mora biti zelo enostavno izvedljivo stališče postopka. Ko ste se enkrat odločili, da boste financiranje reprogramirali, je to treba hitro eh, in učinkovito narediti. Se pa strinjam s gospodom Van Miltenburgom, da morda ni enostavno priti do odločitve, da bo prišlo do reprogramiranja. Tukaj je potrebna odprta razprava med partnerji, med eh, agencijami za programiranje in komisijo, ali gre za pravi trenutek za reprogramiranje in kako opraviti to reprogramiranje. Torej gre za eno, kar je politika, drugo pa je postopek. Edna od težav s kohezijsko politiko je to, da smo vsi uh, za, preveč zapletli ta proces in to v tolikšni meri, da politike včasih sploh ne vidimo. Naslednje področje, ki je povezano s tem, je spodbujanje medregionalnega sodelovanja. Pobuda avantgarda je ena od teh. Seveda, proračun za Interreg Evropo je nezadosten, da bi zadostili povpraševanju. V nekem trenutku mislim, da 90 odstotkov projektov ni dobilo sredstev zato ker je bilo toliko projektov, toliko povpraševanja. Zato nekateri niso več želeli sploh sodelovati v tem procesu medregionalnega sodelovanja. Ampak istočasno imamo možnost, da regije sodelujejo v okviru regijskih programov. V uredbi obstaja določba, mislim, da je parlament prispeval k njeni prispetvi, Eh, sprejetju, da lahko programi uporabljajo tudi eh, regionalna sredstva za sodelovanje. Imamo primer regij, ki so se zauzemale za medregijsko sodelovanje. In ko je bil program sprejet, sta samo dve državi dobili sredstva, drugi dve pa ne, oziroma dve regije, drugi pa ne. Torej, regije ne izkoriščajo vseh fleksibilnosti. Nekateri pravijo, da je medregijsko sodelovanje tudi preveč zapleteno, zastavljeno s stališča postopka. Tudi to bi morali si ogledati in se vprašati, zakaj je to tako zapleteno in kako regijam olajšati njihovo sodelovanje. Sedaj pa konkretna točka vprašanje o tem, kje smo danes in kakšna je absorpcijska stopnja na splošno ogledano. Več poslank oziroma poslancev je govorilo o tem. Zakaj gre? Gre za zelo različne pristope, ko gre za stopnjo črpanja. Kaj počenjajo na programski ravni države eh, članice in regije? obstaja veliko programov, veliko držav članic, ki so na poti uspešnega izvajanja eh, kohezijske politike. Irska, na primer, je dodelila več kot 80 odstotkov vseh sredstev projektom že do sedaj in Mačarska, kolikor sem slišal, namerava 100 odstotno dodeliti projektom vsa sredstva za leto 2014 do konca letošnjega leta. Ko gre torej za programe, za projekte, tu se stvari bistveno izboljšujejo v državah članicah. Ko pa gre za črpanje evropskega proračuna, tukaj pa novice niso tako dobre. Iz eh, vse večjega števila držav članic. In to je nekaj, kar komisija v odborih za spremljanje, v razpravah z državami članicami vedno povdarja. Ne moremo gledati izolirano na tisto, kar se dogaja na terenu s upravičenci. Moramo ugotoviti, da obstajajo težave in zaskrbljenost v Bruslju o tem, da politika ne gre naprej zato, ker se ne črpa evropski proračun, proračun EU. In to je realnost naših razprav. Obstajajo programi in države članice, ki porabljajo sredstva, ki pa eh, ne naredijo dokončnega obračuna iz enega ali drugega razloga. Nekatere pravijo, da ne morejo, da nimajo časa in tukaj bi komisija pozvala parlament, da nas podpre. Sedaj pa nekaj besed o vsebini samega poročila in o gradnikih. komisija se v veliki meri strinja z marsikatero pripombo, ko gre za dodano vrednost kohezijske politike. Zlasti, ko gre za razsežnost partnerstva, ko gre za vključitev na različnih ravneh vseh partnerjev, tako vertikalno sodelovanje kot horizontalno sodelovanje. To je dober primer. Seveda pa to ni enostavneje delati v praksi. Verjetno bi bilo enostavneje, če bi ena organizacija dodelila vsa sredstva, ampak to ne bi bil učinkovit način financiranja kohezijske politike. Zato se strinjamo z, dodan, z poročevalko, ki govori o dodani vrednosti kohezijske politike kar zadeva tako imeno arhitekturo. Veliko je tu gotovitev, s katerimi se lahko strinjamo. Fleksibilnost, potem unaprejšnja eh, pogojenost, eh, poenostavitev. Vzeli smo na znanje drugačna gledanja na makroekonomijo različna gledanja na makroekonomsko pogojenost med člani odbora. Bi pa poudaril še nekaj. kohezijska politika pa bi lahko bila bolj učinkovita pri strukturnih reformah v državah članicah. To se da zgoditi s spodbudami ali s tem, da podpiramo regije in države članice, da gredo na ključnih področjih v pravo smer, da bodo eh, sredstva bolj učinkovito porabljena, vsaj dolgoročno gledano. ključne poli področja politike. Gospa Vestfal ima prav, ko poudarja ključno vlogo inovacij in pametne specializacije. Tukaj je treba doseči ravnotežje najprej na ravni politike in potem na ravni izvajanja programov v regijah. Gre za vprašanje, kako se ustrezno osredotočiti na nekaj, istočasno pa pokriti vsa področja politike. Seveda vseh področji kohezijske politike v vsakem programu ne moremo pokriti, kajti za vsako področje bi potem bilo namenjenih premalo sredstev, da bi dosegli ustrezni učinek. Ampak lahko se strinjamo, da je treba v politiki čim več področji pokriti. Ko gre za izvajanje, pa potem stvar, pogajanj in ugotavljanja tega, eh, na kaj se hočejo države članice in regije osredotočiti. Še eno področje so stališča področji te politike. Vprašanje je, kako s kohezijsko politiko se lahko bolje zoprstavimo globalizaciji in tehničnim spremembam, s katerimi se soočamo. Kohezijska politika je seveda eh, namenjena temu, ampak hitrost sprememb In eh, velikost učinka globalizacije je včasih takšna, da bi se morali vprašati, kje smo lahko bolj prilagodljivi, kje lahko se hitreje odzovemo na te spremembe. In končno še nekaj. Ko gre za prihodnost, je pomemb komuniciranja, obveščenosti in preglednosti nekaj, kar je pomembno. Gospod Van Nistelrooy je to poudaril vsega. In to je nekaj, na čemer dela tudi komisija. Pripravljamo akcijski načrt za komuniciranje, za obveščanje. In pri tem bomo seveda sodelovali tudi z vami, da bo politika komuniciranja na vseh raneh bolj učinkovita. Hvala vsem, to je zelo koristna razprava tudi za komisijo. Hvala pa zlasti na, za razpravo na kohezijskem forumu konec junija. Hvala. Najlepša hvala, gospa Westfal. Sedaj ste vi na vrsti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Ne bom predolga. Mislim, da je razprava pokazala, kako zelo pomembna je ta tema za nas in tudi to, da bi lahko v prihodnosti imeli drugačno kohezijsko politiko, česar si pa ne želimo. To se je danes izkazalo. Na vas opomnim na to, da gre za samo inicijativno poročilo. Ne moramo vsega vključiti zaradi tega, ker je besedilo po številu besed omejeno. Sem pa zelo hvaležna za vse predloge, ki ste mi jih podali in vse, kar lahko še prije v obliki predlogov spremem. Kot sem že povedala od začetka, Zagotovo bomo imeli različna mnenja, prihajamo namreč z različnih političnih skupin, iz različnih strank, vendar pa bomo na koncu dosegli kompromis. Gre za začetek razprave glede tega, kako naj bi izgledala kohezijska politika v prihodnosti. To je izjemno pomembno kaj ti videli, bomo različna stališča tudi na ravni državčanic in komisije in zato moramo poskrbeti za to, da bomo dali prednost kohezijski politiki v spremenjeni in zboljšani obliki, ki bo imela na voljo več razprožljivih sredstev, ne manj. Zato moramo poskrbeti. Zato sem opozorila na koncu predstavitve tudi to, ne zato, ker bi se bala različnih mnen ali pregovo sprememb, da bomo močni samo takrat, ko bomo imeli enako stališče glede kohezijske politike. Potem pa nijanse glede prilagajanja končne različice mm, bomo potem eh, verjetno govorili kasneje. Sedaj v začetku pa moramo jasno in glasno povedati, da mi v odboru v Evropskem parlamentu se bomo z vsemi močmi zagrizeno borili za to, da bomo premagali kakršnokoli nasprotovanje in opor, ki bi ga dobili od drugot. Veselim se že predlogov sprememb, ki bodo verjetno številni. Šlo bo za zelo zanimivo delo, prepričana sem, da bomo na koncu dobili dobro poročilo, ki ga bomo lahko tudi sprejeli in podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Vestpal. Naj vam še enkrat spomnim, rok za uložitev predlogov sprememb je 30. marec opovdne. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na njenem redu. Gre za obravnavo osnutka poročila, ki ga je pripravila gospa Ruža Tomašič. Gre za prihodne perspektive za tehnično pomoč pri kohezijski politiki. Prvo izmenjavo mnen smo že imeli o tem poročilu. To smo upravili že lansko leto novembra. Danes bomo imeli obravnavo snutka poročila in razpravo. Glasovali bomo aprila. 24. marec v petek opoldne bo rok za uložitev sprememb, predlogov sprememb. Sedaj dam besedo gospe Tomašič, zato da predstavi poročilo in prosim se kolege, da zagotovijo tišino. Zvoli. Hvala, gospa predsednica. Tehnična pomoč, bodi si na pobudo komisije ali držav članic, ima pomembno vlogo v vseh fazah izvajanja kohezijske politike. Vesela sem, da je odbor za regionalni razvoj prepoznal pomembnost tega poročila. Sveda obstaja možnosti za izboljšanje nadzora in ocenjevanja tehnične pomoči, vendar programsko razdobje 2014 do 2020 je bolj osredotočeno na doseganje rezultatov. V poročilu sem predlagala razvoj obsežne strategije za tehnično pomoč. Ta naj vključi vse glavne uprave, ki uporabljajo Evropske strukturne in investicijske sklade. Poenostaviti je treba izvajanje strategije, se izogniti podvajanju in povečati sinergije in komplementarnost. Svojimi sredstvi za tehnično pomoč je komisija pred eh, nedavnim pripravila okvir za kompetence in instrument za samo ocenjevanje ter projekt Pakti o integriteti, mehanizem eh, civilnega nadzora za zaščito EU skladov. Komisija je razvila zelo fleksibilne in prilagodljiva orodja, ki se lahko prilagajajo eh, situaciji v državah članice. S temi orodji naj bi pomagali inštitucijam, ki upravljajo sklade, da okrepijo svoje zmogljivosti, ko gre za ljudske vire in da povečajo preglednost in odgovornost v javnih organih. Pomembno je okrepiti zaupanje v javne organe. Treba je eh, povečati ugled v. Eh, naprimer politike javnih naročil in podobno. Tehnična pomoč na pobudo držav članic znaša 13,4 milijarde evrov v okviru evropskih strokovnih in investicijskih skladov. To je dejavnik sprememb in celotni prispevek se bo odrazil šele v prihodnosti, ko bomo vse dejavnosti in reforme tudi izvedli. Pomembno je torej, da načrtovanje, koordiniranje in preglednost zagotovimo v vseh fazah izvedbe. Širše gledano je treba natančno spremljati vlogo tehnične pomoči v prispevku k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam v državah članicah. S tem bomo eh, zagotovili preglednost in legitimnost eh, tehnične pomoči. V večini držav članic gre večina sredstev vsega, za pokrivanje sredstev za eh, ljudske vere, ki so potrebni za izvajanje skladov. Ampak to financiranje ne bi smelo nadomestiti nacionalnega financiranja na tem področju. Moramo se strateško premakniti v smer dejavnosti, ki bodo ustvarile več dodatne vrednosti za kohezijsko politiko. Pomemben dejavnik vsakega predloga in programa je raven ozaveščenosti. Morebitni kandidati morajo dobiti jasne pojasnila in točne informacije o možnostih tehnične pomoči. V eh, poročilu sem pozvala države članice, da v obdobju po 2020 bolje poročajo o dejavnostih, ki se financirajo iz tehnične pomoči in da več poročajo o doseženih rezultatih. Treba je povedati prepoznavnost tehnične pomoči in bolje je treba nadzirati porabo sredstev iz tehnične pomoči. Zato je treba zagotoviti javno dostopnost podatkov v državah članicah o projektih, ki so jih že izvedli ali pa jih načrtujejo. Po eh, pregledu uspešnosti leta 2019 bomo v programskem razdoblju 2014 do 2020 imeli bolj jasno podobo o rezultatih uporabe tehnične pomoči, ampak to bo malce pozno. Osredotočila sem se tudi na pomen krepitve institucionalnih in tehničnih zmogljivosti lokalnih in regionalnih subjektov. Nažalost, v mnogih državah članicah uporabljajo tehnično pomoč na nacionalni eh, ravni za usposabljanje regionalnih ali lokalnih organov medtem ko njihovi predstavniki na lokalnih eh, in regionalnih ravneh niso mogli predstaviti natančno svojih potreb. Veselim se konstruktivnega sodelovanja z poročevalci v Senci in prepričana sem, da bo ta, to poročilo eh, podlaga za naše razmišljanje o bodoči tehnični pomoči. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj predajam besedo poročevalcem v Senci. Gospod Van Nisterroj iz skupine LS, najlepša hvala. Čisto kratek bom, kar pomeni, da podpiramo pristop poročevalke. Pomembno je, da čim bolj izkoristimo prednosti kohezijske politike in da pogledamo, kaj lahko storimo še bolje. In gospa Tomašič je poudarila najpomembnejše točke, več preglednosti, več odgovornosti, kako bi lahko porabili sredstva za tehnično pomoč. To je zelo pomembno. Bili smo zelo presenečeni. ko smo eh, v pogajanjih podvojili sredstva na evropski ravni za komisijo po dveh letih, pa smo videli, da je komisija odpisala 142 milijonov evrov za to pomoč. Zakaj? Zato, ker sredstva niso bila porabljena. Kako je prišlo do tega? Mar ni nobene potrebe za tehnično pomoč? Dali smo na voljo več eh, sredstev in nihče ne potrebuje. Kaj se dogaja? Dogaja se nekaj čudnega. Imamo veliko denarja in eh, zelo nizko porabo. Zanima me, kako je prišlo do te situacije. Gospa Vraki je tudi povedala, da moramo iti še globje. Tudi, ko gre za delovno skupino za Grčijo, tudi to ste omenili v poročilu. Imamo nekaj zelo pomembnih elementov, nekaj pa predstavlja pravo oviro. Pogledati moramo, kaj lahko storimo za to, da bomo lahko izvedli učinkovite reforme v teh prilagojenih pristopi za države članice. Imamo tudi podvojevanje, naprimer imamo središče za svetovanje v Evropski uniji, to je nov inštrument, ki smo ga ustvarili, glasovali bomo o tem aprila na plenarnem zasedanju. pri naših prizadevanjih moramo predvsem zauzeti pristop, ki bo usmeren v rezultate. Vključiti je treba tudi kazalnike glede rezultate, zato bomo lahko ocenili učine kohezijske politike in da prispevamo k bolj učinkoviti porabi sredstev. Torej, strinjam se z vašim pristopom v poročilu in rad bi zastavil to vprašanje komisiji gospod Kocolino. È molto condivisibile la relazione, la sostengo pienamente. Quindi... Strinjam se s poročilom. Zato ne bom nasplošno govoril o tem poročilu. Rad bi poudaril samo tri točke lokalne oblasti. Tehnična pomoč. Kako tehnična pomoč podpira delo predvsem v urbanih okoljih? Vemo, da se delo opravlja na podeželju, v regijah, vendar pa imamo tudi poseben program za urbana območja. Kaj se dogaja s tem? Vemo tudi, da je prišlo do sprememb pri usposabljanju administracij. Imamo regije, ki so izkusile veliko težav z upravljanjem teh sredstev. mar govorimo o delu, ki spreminja zmogljivost v administraciji pri upravljanju z javnimi sredstvi. To je treba razčistiti. In tretjič. 16. točka. Ko govorimo o tehnični pomoči, Govorimo o pomoči, ki je usmerjena v kvaliteto projektov. In zanima nas tudi, kdo je končni koristnik. Veliko krat tehnično pomoč damo na voljo upravi in ne tistim, ki morajo upraviti sredstva, ki jim damo na voljo. Tukaj govorimo o podjetjih, o univerzah. In tako dalje. Ko govorimo o prihodnosti strukturnih sredstev, moramo več povdariti te vidike. Najlepša hvala. Naslednja poročevalka v Sinci sem jaz. Podala bom kratek prispevek razpravi. Najprej bi se rada zahvalila gospej Tomašič za pripravo poročila. Gre za prvo poročilo o tehnični pomoči v kontekstu kohezijske politike podpiram m, mm, besede gospe poročevalke, še posebej, ko govori o tehnični pomoči kot o horizontalni pomoči. Zelo težko je oceniti dodano vrednost te pomoči. Rada bi povdarila tudi naslednje. Komisija mora opraviti oceno o tehnični pomoči, ki je centralno upravljanje, kot tudi v luči deljenega upravljanja. Torej, upravljamo oceno tehnične pomoči, ki je v rokah držav članic, vendar nismo ocenili tehnične pomoči, ki se ponuja centralno v Evropski komisiji. Komisija je pred, pred kratkim eh, uvedla inštrumente, kot je pakt za integriteto, za zagotavljanje dobre uporabe evropskih sredstev. To pokriva uprave in koristnike z zelo pomembnih vidikov, kot so finančna pomoč, nepovratna sredstva znotraj EFSI-ja in drugi finančni inštrumenti znotraj programov. Treba je okrepiti ulaganje in tudi središče za svetovanje in ga povezati z tehnično pomočjo. Tehnično pomoč je treba obravnavati v luči koristnikov znotraj urbanih območij v kohezijski politiki in s tem upravljati integrirano. Zelo pomembno je, ko govorimo o urbani pomoči, da bomo s tehnično pomočjo zagotovili zmogljivost in sposobnost na ravni urbanih območij in razvoja mesta. Program za obdobje po letu 2020 je treba upoštevati, kaj ti evropski semester je treba izboljšati s tem, da se okrepi kohezijsko politiko in priporočila za posamezne države članice. Cilj usklajevanja tehnične pomoči je boljša, boljša prisotnost tehnične pomoči, da bodo državljani izvedeli za dosežke teh sredstev. Tenčna pomoč za dobro in učinkovito zvanje politike je zelo pomembna. Najlepša hvala še enkrat, gospa Tomašič. Z veseljem bom uložila nekaj predlogov s premijem temu poročilu. Naslednji poročval v senci. Aha, gospa Damato je naslednja. Grazie, presidente. Grazie alla collega Thomas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, rada bi se zahvalila gospe Tomašič. Gre namreč za zelo pomembno vprašanje. V poročili veliko krat govorimo o tej zadevi. Tehnična pomoč mora biti na voljo tistim, ki izvajajo programe, ki financira komisija. Gre za predvsem pomoč za pripravljanje, upravljanje, za nadzor, za revizijo. Gospa Tomašič je omenila nekaj težav. Težave lokalnih oblasti, zato da pridobijo kvalificirano osebje. Osebi se namreč veliko krat odloči za zasebni sektor, ker so tam bolje plačani treba jo sposobiti upravnike za to, da pravilno izvajajo ta sredstva. To seveda pomeni, da veliko krat zapravljamo javna sredstva, ker moramo opraviti še dodatno delo. V nekem časopisu so pisali o tem, ta Ernst Young in PricewaterhouseCoopers, dve svetovalni podjetji, naj bi prejeli 42 in 44 milijonov evrov za tehnično pomoč. In ta sredstva naj bi izhajala iz strukturnih skladov na jugu Italije. Mislim, da bi ta sredstva lahko uporabili na mesto za te svetovalne firme. in tako pravijo v regijah za za poslovanje kvalificirane delovne sile v javnem sektorju, v javni upravi. Mislim, da sredstva iz kohezijske politike namenjamo za druge zadeve kodeks ravnanja o partnerstvu v Evropski uniji se mi ravno tako zdi zelo pomemben. Tam namreč piše, da je treba pomagati našim partnerjem za to, da izboljšamo njihovo zmogljivost za pravilno izvajanje programov. Treba je analizirati, kako bi lahko vključili tehnično pomoč kot prednostno os pri izvajanju programov. Pomembno je, da pogledamo vse opcije, ugotovimo, katera je najboljša in s katero bi dobili najboljše rezultate, ko gre za evalvacijo in nadzor. To je zelo pomembno tudi, pri, tudi glede naslednjih eh, uredb. Najlepša hvala, gospod Nilsen. Eh, Najlepša hvala. Čisto kratek bom. To poročilo eh, gre v pravo smer že vrsto let sem besen glede tega, kako zelo slabo se upravlja s temi sredstvi. Veliko smo storili za to, da pomagamo lokalnim oblastem, državam, članicam in damo na voljo sredstva za pomoč. 16. odstavek pa pravi, da je treba tehnično pomoč dati na projektni ravni. To je zelo pomembno. Ne vam dam primere. Če želite platformo za majhna podjetja, za majhne podjetnike, da lahko sodelujejo v okviru večjih podjetij, te tehnične pomoči ne dobijo, zato ker je ta tehnična pomoč namenjena lokalnim oblastem. To ni prav. Pomoč moramo dati zato, da se projekte lahko izvaja. Ne gre za to, da damo pomoč upravam, prav, poročilo gre v pravo smer, vendar treba storiti še več. Najlepša hvala. Je še kdo želi besedo? Ne, hvala. Sedaj pa damo besedo predstavniku komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo. Sem predstavnik oddelka za regionalno pomoč in za okrepitev zmegljivosti v DG regiji. Želimo izboljšati našo pomoč in da bo ta bolj učinkovita. Če si pogledate pogajanja za obdobje 2014-2020, potem vidite, da smo opogumili države članice, da uporabijo tehnično pomoč bolj ciljno usmerjeno in na bolj učinkovit način v primerjavi s prejšnjimi obdobji, kjer eh, smo tehnično pomoč videli kot neko pavšalno pomoč državam, članicam in komisija ni preučila potem, kako so ta sredstva porabili. Komisija želi voditi države članice v tem obdobju, da se bodo ta sredstva uporabila bolj ciljno usmerjeno in da bomo s tem odpravili zamaške iz prejšnjih obdobij. Veliko teh sredstev se porabi za človeške vire, v primeru pavšalnih plač pa gre za nagradna plačila, za plačila in prosili smo državčanice, da opravijo akcijski načrt za človeške vire, zato da se sredstva porabijo pravilno, da ta ne ostane v centralni ravni, ampak da se jih porabi v tistih organih, ki igrajo pomembno vlogo pri izvanju teh programov. Tehnična pomoč se vključuje tudi v akcijske načrte in eksante pogojenost. V operativne programe smo vključili tudi rezervo za boj proti korupciji in goljofijam. Smo dosegli vse, kar smo želeli? Ne. Želeli bi videti, da se tehnična pomoč bolj učinkovito porabi, to lahko še izboljšamo. Zato se veselimo razprave za obdobje po letu 2020. Ta dokument bo zelo pomemben, kar bo pomagala tudi pri razpravi. Pomembno je tudi, da pogledamo, kako bi lahko del tehnične pomoči še okrepili vnaprej, že pred začetkom programov, zato da države članice dobijo administrativni okvir in zmogljivost, še preden se izberejo projekte in se začne izvajati. Poleg tega moramo poskrbeti za to, da sledimo evoluciji na mesto, da uvajamo revolucijo, da se daj popolnoma postavimo na glavo celotna tehnična pomoč. Mislim, da je trend dober, da kaže, da se tehnična pomoč bolje uporabi in to je treba še naprej spodbujati in ukrepiti. Menimo tudi, mm, da lahko dosežemo izmenjavo izkušenj v prihodnosti med državami članicami, tudi znotraj držav članic zato da se vsi lahko naučimo iz eh, dobrih praks, primerov dobrih praks v Evropski uniji. Podpiramo tudi močno integracijo in bolj dosledno porabo tehnične pomoči v različnih vrstah sredstev, zato da imamo eno strategijo za vsa sredstva. In mislim, da bi bila to zelo dobra ideja in da bi evalvirali tudi porabo tehnične pomoči na centralni ravni in tudi, ko gre za deljeno upravljanje. Dobro bi bilo, da bi se iz tega najbolj, največ naučili, da ugotovimo, kako lahko bolj učinkovito uporabimo ta sredstva. Tehnična pomoč vključuje tudi končne uporabnike in koristnike in pogledali bomo, kako lahko tudi okrepimo administrativno zmogljivost koristnikov imamo tudi sredstva, ki so na voljo za to. Seveda, če je to usmerjeno v tiste koristnike in uporabnike, ki najbolj koristijo strukturna sredstva. Takšen je vidik tudi regionalnih in lokalnih oblasti. Omenili ste tudi vprašanje v zvezi z prenisko porabo sredstev za tehnično pomoč na centralni ravni. V DG regiji, v generalnem dektoratu regije, smo razvili strategijo za pravo tehnične pomoči, ki vključuje 8-9 prednostnih nalog, torej osredotočiti želimo na ključna področja v okviru centralne tehnične pomoči za finančne inštrumente, urbani razvoj in administrativno zmogljivost. Zato želimo uskladiti tehnično pomoč v tem smislu želimo tudi bolj očekorito porabo tehnične pomoči na centralni ravni, zato da pogledamo sistemske rešitve, eh, pobude, naprimer plačevanje zunanih organizacij za Jaspers, zato da bi vzpostavili vzajemni sistem in da bi zagotovili sistemske rešitve, ki bodo v korist vsem državam članicam, zato da bi lahko uporabili tudi eh, večje, večje zneske v okviru teh sredstev. 142,10 milijona evrov smo namenili za programe za strukturne reforme. Veliko dejavnosti bomo podprli s temi eh, programi in to bo v korist tudi izvajanju strukturnih sredstev. Če se pogledate javna naročila, državne pomoči, eh, Eh, javne uprave, vsi bodo s tem dobili možnost za bolj učinkovito porabo sredstev in tudi drugih sredstev. Najlepša hvala. You, Mr... Najlepša hvala, gospa Tomašič, če se želite odzvati. Hvala, kratka bom. Najlepša hvala vsem za besede in predloge. Če bo nadaljne sodelovanje tako konstruktivno kot danes pri predstavitvi osnutka tega poročila, bomo na koncu prišli do odličnega poročila. Hvala. Thank you. Thank you very much. Here we... Najlepša hvala. S tem je današnja seja zaključena. Nadaljevali bomo ob treh popovdne. Predsednik Tajani Hrvatski nas je povabil, da skupaj praznujemo 60. obletnico rimske pogodbe. S tem se je prekinjena do treh popodne.